regionális politikáról szóló. Torej predlagam, da se sedaj lotimo naslednje točke. Sedaj je pred nami skupna razprava o regionalni politiki. Tu imamo poročilo uh, Konstantin Luhan in ni, uh, eh, man, uh, eh, poročilo Manesku. Torej, predal vam bom. Uh, Eh, besedo. Eh, gospod Luhan, prosim, štiri minute. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Prin acest raport eh, ne-am Hvala lepa, predsednik, drage kolegice in kolegi. V tem poročilu poskušamo odgovoriti na eh, vprašanje in sicer, eh, ali je eh, doseganje eh, dejanske ozemeljske socialne in gospodarske kohezije v EU nujen pogoj za globalno konkurenčnost. Torej, poskušamo odgovoriti na to vprašanje. E, torej, mi imamo e, veliko število e, regij v Evropski uniji in e, e, In največ, eh, imamo eh, recimo eh, velike razlike v BDP-ju med posameznimi regijami. V nekaterih regijah je eh, oziroma v tistih regijah z največjim dohodkom eh, je dohodek kar za 13 krat eh, višji od tistih eh, regij z najnižjim v strategiji EU 2020 eh, seveda smo eh, že zapisali, da moramo eh, razviti strategijo, da moramo pogledati tudi na to, kaj se dogaja zunaj meja Evropske unije. In mi se moramo seveda tudi soočati s krizo, vendar to niso edini izzivi, s katerimi se soočamo. Moramo se soočati z globalizacijo, z podnebnimi spremembami in tudi vsemi težavami v zvezi z uh, energetsko varnostjo. Uh, torej, strategija uh, EU 2020 je uh, nesporno pomembna. In cilje strategije lažje lahko uresničimo, če povečamo sinergije med raziskovalnimi programi in kohezijskimi programi. Treba je tudi eh, poskrbeti za velike projekte, ki imajo velik učinek v Evropi, ki ustvarjajo delovna mesta, ki zagotavljajo trajnostni razvoj regij. Posebno pozornost moramo posvečati investicijam v infrastrukturo, transportna infrastruktura, potem informacijska in teh, eh, komunikacijska tehnologija, eh, okoljska infrastruktura in tako naprej. Vse te eh, infrastrukture morajo biti dostopne evropskim državljanom na enak način, zato da bodo ti imeli tudi enake potencijale razvoja. Lokalne in regionalne Eh, skupnosti morajo seveda tudi eh, oblikovati svoje cilje in eh, moramo seveda uporabiti načelo decentralizacije vse do lokalne ravni, zato da bi zagotavljali gospodarsko konkurenčnost, ne smemo pozabiti na majhna in srednje velika podjetja ki ustvarjajo tudi velik dohodek. In ta podjetja morajo imeti dostop do financiranja treba je oceniti učinke eh, kohezijske politike za to, da tudi zagotavljamo eh, pozneje eh, konkurenčnost. Treba se je tudi vprašati, kako je z evropskimi skladi. Eh, ti skladi bi morali biti prožni in BDP naj bo glavni kriterij, po katerem bomo ugotavljali, ali bo določena regija upravičena do sredstev iz eh, kohezijskih skladov ali ne. In tu treba je tudi izkoriščati eh, partnerstva eh, javnega in zasebnega sektorja. Eh, sredstva iz kohezijskega sklada morajo biti uporabljena za to, da Evropa ohranja vodilnih položaj v sektorjih, kjer ga že ima in kjer ima dejansko potencial kohezija, eh, ozemeljska, socialna in gospodarska kohezija je potrebna eh, seveda za eh, konkurenčnost Evrope v svetovnem eh, okviru. Hvala lepa. Eh, normator je dal kuventu eh, domne eurodeputate. Hvala lepa. Sedaj dobi besedo gospa Ramona Manesku. Štiri minute, prosim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 Eh, zakonodaje skupnosti je treba izvajati znotraj eh, teh teritorijalnih skupnosti. Pomen politike skupnosti je velik, ko gre za kohezijo in tudi v predzakonodajni eh, fazi bi morali vključiti lokalne in regionalne skupnosti. Ti morajo bolj izkoriščati mehanizme dobrega upravljanja in odgovornost eh, Evropske komisije za to področje je pač dana. In eh, če želimo doseči zastavljene cilje, potrebujemo obvezna pravila. Mi moramo tudi skupaj definirati pojem partnerstvo in zato smo prosili tudi komisijo, da pripravi to opredelitev izraza za to, da bomo dejansko lahko eh, sklepali partnerstva s teritorijalnimi skupnostmi. Če se eh, opiramo na teritorijalne skupnosti, eh, bomo lahko tudi zagotovili ustrezno izvajanje evropskih programov za eh, podeželski razvoj, urbani razvoj, čezmejni razvoj. Splošno načelo evropske politike kohezije je, da moramo izkoriščati potencial vseh teh Za naslednjo fazo načrtovanja moramo pripraviti skupne ukrepe in pravila, ki jih morajo uporabljati v vseh eh, državah članicah, zato da se ustvarijo pogoji eh, in za financiranje in da bomo odpravili ovire za financiranje. Mi potrebujemo dolgoročno politiko, načrtno politiko, Evropska komisija mora lokalne, regionalne skupnosti bolje podpirati, hkrati pa tudi dejavnosti na nacionalni ravni. Eh, mi moramo tudi odpraviti eh, napake eh, pri javni nabavi treba je odstraniti pretirani nadzor. Mi smo pozvali komisijo naj pripravi direktive za standardizirane e, kontrole. Mi moramo tudi povabiti zasebna podjetja k sodelovanju, obrniti se moramo na majhna in srednja velika podjetja in eh, z eh, eh, komisijo smo dobro sodelovali, razumela je naše predloge in To je tudi garancija za to, da bo komisija te ukrepe prevzela. Hvala. Most, uh... Johannes. Hvala, naslednji pa je gospod Johannes Han in to je komisar. Gospod komisar, dobrodošli, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, gospe in gospodje poslanci, še zlasti časti se bi zahvalil gospe Manesko in gospodu Loanu za obe poročili, ki sta zelo konstruktivni in uh, tudi pozitivni do regionalne politike. Vsekakor ste to poročili ob pravem času, če pogledamo, kakšna je trenutna razprava o um, regionalni politiki, še zlasti pogled z vidika kohezijskega foruma, ki bo potekal konec januarja na začetku februarja. Zelo pomembno je, da je regionalna politika vedno nekaj, kar razumem kot investicijsko politiko. Gre za naložbe v regije, naložbe v ljudi, v naložbe v državljane Evropske unije. Na področju inovacijske in regionalne politike, če govorimo o zneskih letošnjega. Uh, proračuna, že zdaj predviden, je predvidenih 86 milijonov evrov, ki bodo pomagali zlasti majhnim in srednjim velikim podjetjem, ki bodo pomagali eh, izboljšati uh, delovne pogoje, storitvene možnosti in tudi druge vidike. Vsekakor pa je res, da je treba strategijo prihodnje še izboljšati, da moramo nadzor, ki bo potreben tudi uh, v prihodnje osredotočiti tudi na rezultate. To bo moralo biti v veliki, veliko večji meri v središču naših razmislekov. In seveda je treba tukaj vse osredotočiti na nekaj malega, na majhno število prednostnih eh, nalog, ki so določene v strategiji EU 2020, hkrati pa moramo zagotoviti tudi prožnost pri izvajanju teh ukrepov v različnih evropskih regijah. Regionalna kohezija je zame zelo pomembna. Meni je to bistveni element Evropske unije in tudi kaže na to, kaj je naša naloga. Namreč naša naloga je, da izboljšamo življenske pogoje v vseh regijah, zato da bi zagotovili, da bodo ljudje imeli perspektivo v tisti regiji, v kateri so se rodili. Tudi to je prispevek k nadaljni notranje evropski koheziji. V tem pogledu bomo videli kako pomembna je vloga države, to je treba postaviti v večje središče in 70 odstotkov evropejcev sicer živi v mestnih središčih. Hkrati pa je seveda v tej povezavi tudi uh, pomembno, da izpred oči ne izgubimo povezave med mesti in podeželjem. Tukaj imamo različne skle, sklade in sodelovanje teh skladov je treba še bolje izboljšati in s tem preprečiti, da bi prišlo do kakršnih koli podvajanj. Pred nekaj časa smo že obširno in dobro razpravljali tudi o tem, da je treba se posvečati področjem z posebnimi geografskimi lastnostmi. Mislim, da je to tema, ki nas bo še veliko krat um, um, Naš, ki bo še veliko krat na naši mizi, um, namreč um, demografske spremembe imamo uh, zelo velike izzive na podeželju, hkrati pa imamo veliko mikavnost mestnih območij, tako da imamo tukaj po eni strani veliko ljudi na majhnem prostoru, po drugi strani pa prihaja do odliva prebivalstva z podeželja. To lahko nekako ustavimo z naložbami v novo in staro infrastrukturo. To je bistveni prispevek k zagotavljanju rasti. Prav tako pa ste prav omenili, še zlasti pri poročilu gospe Manesko, kako pomembno je partnerstvo in sodelovanje. Vsekakor je pomembno, da imamo upravljanje na več ravneh, ampak tukaj v tem parlamentu bi želel reči še to. Pomembno je tudi, da se v regijah vključuje tudi lokalna raven. Večkrat imam občutek, ko sem v regijah samih in se pogovarjam z ljudmi, da lokalni predstavniki pravijo, da niso zadostno za, za udeleženi na regionalni ravni, regionalni predstavniki pa pravijo, da niso zadosti udeleženi na uh, državni ravni. Tukaj je treba razviti še določene instrumente in mehanizme. Seveda imamo neke ustavne okvire posamezne države članice, ki jih je treba spoštovati, ampak veliko možnosti je, da vse postopke vključimo čim več zainteresiranih strani, čim več nevladnih organizacij, ko razvijamo naše programe sodelovanja. Ko govorimo o finančnem nadzoru, tukaj bom morda se več eh, o tem, na to, o temu posvetil v zaključnih um, pripombah. Sedaj bi še zahval, pozdravil novega predsednika. Dobrodošli. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj gremo na sklop govornikov v imenu poslanskih skupin. Prvi ima besedo gospod Josif Matula v imenu Evropske ljudske stranke. Dve minuti. Domnule prežedinte, domnule komisar politika de coeziune este un. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Kohezijska politika je ena od najpomembnejših in najuspešnejših politik Evropske unije. Lizbonska pogodba omogoča teritorijalno kohezijo in tudi udeležbo pri kohezijski politiki. Hkrati pa omogoča tudi boljšo ureditev na več ravneh. Tudi v prihodnem času se moramo osredotočiti na to in tudi pri načrtovanju in izvedbi politik v zvezi z EU strategijo 2020. Gospa Manesko podarja vlogo regionalnih in lokalnih družb v kontekstu kohezijske politike. Poročilo prav tako kaže, da upravljanje na več ravneh moramo razširiti zlasti na horizontalni ravni in da je to Eh, neobhoden pogoj za ustvarjanje regionalnega potencijala za gospodarsko rast. Seveda moramo pri regionalni politiki upoštevati tudi posamezno, pos, posebnosti lokalnih in regionalnih uprav. Treba je izboljšati administrativne kapacitete in zmogljivosti, hkrati pa je treba aktualizirati instrumente financiranja. Vloga regij in družb na lokalni ravni mora biti okrepljena. Razviti je treba regionalna partnerstva tudi med drž, mestnimi in podeželskimi območji. To lahko znova vzpostavi ravnovesje med različnimi regijami. Hkrati pa lahko na ta način črpamo razvojni potencial in ob tem lahko tudi ohranimo lokalne posebnosti. Ob tem pa seveda potrebujemo tudi pregledne postopke, postopke, ki bodo omogočili decentralizacijo različnih postopkov. Ta decentralizacija še ni v, celoviti, v, v, v celoti zagotovljena v nekaterih državah članicah. Hkrati pa moramo seveda se osredotočati, osredotočati tudi na rezultate same. Zahvalil bi se obema poročevalcema in jim čestital za njun prispevek k krepitvi evropske kohezijske politike. Najlepša hvala. V imenu socialistov ima besedo gospod Kirilov v tej minuti. Hvala lepa, gospod predsednik. Naj najprej čestitam kolegoma, gospodu Luhanu in gospe Manesko za njuno izjemno delo. Najprej bi rekel, da se strinjam, da ima kohezijska politika pomembno vlogo za konkurenčnost evropskih regij. Ko pa govorimo o nadaljevanju te politike in o njenih dosežkih, moramo vedeti, da je za to politiko potrebno tudi zagotoviti zadostna sredstva. Torej, ni mogoče, da bi tej politiki dali na voljo manj sredstva, kot so imeli v trenutnem obdobju. Prav tako si ne želimo dodatnega bremena za upravičence. Prihodno oblikovanje kohezijske politike bo odvisno od naše skupne odločitve, vendar pa mora komisija odigrati pomembno vlogo s svojim predlogom in tukaj se zanašamo na vas, gospod komisar. Nekateri od teh uh, predlogov, kot naprimer to, da bi države članice dobile finančno pomoč Evropske unije, morajo biti dodatno pojasnene, po mojem mnenju. Kohezijska politika za vse eh, bi morala biti na voljo vsem regijam, ki potrebujejo eh, podporo in ne smemo eh, dovoliti, da bi nekatere regije trpele zaradi neočinkovitosti nekaterih vlad. In strenjam se, komisar, da je treba razviti te ravni. Zato je bistvenega pomena, da ne zamenjujemo kompleksnosti z pogoji in da ne otežujemo življenja končnih uporabnikov in končnih upravičencev. Če želimo, da bi kohezijska politika imela pozitivne rezultate, moramo dovoliti regijam, da dejavno sodelujejo. Dovoliti moramo, da prevzamejo lasništvo nad procesom, dati moramo zadostna sredstva in hkrati pa moramo seveda zagotoviti, da bodo ta sredstva koristila na najbolj učinkovit način. Najlepša hvala. Yes, hvala lepa, Evgeni. Sedaj pa ima besedo v imenu skupine ALDE, gospa Maner, dve minuti. Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, aluksi... Eh, hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar Han. Najprej bi se zahvalila poročevalcema za odlični poročili. Ti poročili predstavljata temeljni kamen za prihodnost kohezijske politike evropska kohezijska politika, ki naj bi delovala, je vsekakor nujen predpogoj za svetovno konkurenčnost. Komisar je že dejal, da je regionalna politika tudi investicijska politika. K temu moramo prihodnje še priti. Kohezijska politika mora biti takšna, ki bo kos izzivom strategije EU 2020. Doseči mora strateški strateške cilje. Želimo si raziskave, razvoj in inovacije, pri tem pa moramo upoštevati seveda tudi kohezijsko politiko, ki je temeljni element vseh teh ciljev. Naš horizont mora biti širši, kohezijska politika namreč ni, ne pomeni zgolj solidarnost. Seveda pomeni tudi sestavni del solidarnosti, ampak že zdaj lahko s kohezijsko politiko tudi izvajamo financiranje raziskav, razvoja in inovacij. Zato je pametno, da tudi pri naslednjem finančnem obdobju vsaj toliko sredstev zagotovimo kohezijski politiki, kot smo jih zagotavljali doslej. Pri petem poročilu se tudi zauzema jasno stališče do teh povezljivih dejavnikov. Zelo pomembno je, da smo usmerjeni v rezultate. Gospa Manesko, vaše poročilo se osredotoča tudi na temeljno vprašanje kohezijske politike, namreč na to, kako bi lahko zagotovili takšno politiko, ki bo dobra na vseh ravneh. Imamo nekaj neprijetnih rezultatov, kar zadeva določene številke. Pri kohezijski in regionalni politiki moramo te eh, signale vzeti resno in najti rešitve za nje. Zato se mi zdi, da je poročilo manjsko dobro tudi z teh pogledov. Ja, Hvala lepa, gospa Maner. V imenu skupine zelenih ima besedo gospod Jean-Paul Besset za eno minuto in pol. Merci, merci, monsieur. Hvala, gospod predsedujoči. V eh, svojem prispevku bi se osredotočil na eh, poročilo gospoda Luana. Eh, strinjamo se z njim glede politike regionalne kohezije, ki igra ključno vlogo za uravnotežen gospodarski razvoj, ki bo tudi socialno skladen in eh, okoljsko učinkovit. Z drugimi besedami, da bo na svetovni ravni konkurenčen. Zahvaljujem se gospodu Luanu, da je vključil nekatere izmed naših predlogov sprememb, zato da bi se spodbudilo vzpostavitev trajnostnega gospodarstva, kjer bo majhna proizvodnja oglika in ki bo eh, spoštoval raznolikost. Vendar pa ne moremo glasovati za njegovo resolucijo, kajti njegova vizija kohezijske politike kot inštrumenta konkurenčnosti na svetovni ravni je po našem mišljenju še vedno preveč omejena in nezadostna. Menimo, da eh, se poročevalec v glavnem osredotoča samo na kvantitativne sisteme in sicer eh, v glavnem samo s povdarkom na infrastrukturo, ne pa tudi bistvene značilnosti. In menimo, da to ni v skladu z današnjimi razmerami, kajti eh, tu se govori o 246 različnih programih za raziskave, kar je dobro, vendar pa ne, da bi se eh, si zastavljali vprašanje o sami vsebini, kajti Potrebno je vedeti, kakšen je cilj. Poročevalec tudi ne izdvoji jasnih ciljev. Gospod Besev, oprostite, če lahko, prosim, če lahko zaključite. Oprostite, gospod predsedujoči, pravi govornik, poročevalec eh, ne izpostavlja dovolj eh, ključnih projektov, kajti, da bi se lahko, eh, tu je več navedenih izzivov, izbor zelene tehnologije, potem sploh zelenih pristopov, ki bi lahko edini eh, pravzaprav spodbudili Evropo, da gre naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Besem. Gospoda Zjobra ne vidim. Zato bomo dali besedo gospodu Angorakisu, ki bo spregovoril v imenu skupine GUE-NGL. Eno minuto in pol imate na voljo. Je kvesijski. Hvala lepa, gospod predsednik. Ti dve poročili resnično obravnavata isto temo. Gre za razvoj Evropske unije. Mislim, da ne moremo imeti resnično politične kohezije znotraj Evropske unije, če ne bomo upoštevali dejanskega interesa ljudi. Evropska unija se spopada z dvema problemoma. Prvi je neravnovesje, ki obstaja zaradi kapitalizma. Drugi problem pa so družbeni izdatki, ki se ne uporabljajo za ljudi, ki jih dejansko potrebujejo, temveč koristijo le še polnjenju žepov bankirjev. Torej, glede na krizo, s katero se spopada Evropska unija, je to napačen pristop. Potrebujemo več družbene solidarnosti. Ne gre le za konkurenčnost in za kapital. Če si pogledamo prihodnjo kohezijsko politiko, se ta pravzaprav odziva zgolj na interese velikih podjetij, ne pa na interese ljudi, ki bodo dejansko živeli v Evropi leta tudi 2020. Upoštevati moramo družbene razrede, ki obstajajo v Evropi in treba je tudi upoštevati zdravstvene potrebe, izobraževanje, usposabljanje in tako naprej. Bolj kot kdajkoli prej moramo vedeti, da so te potrebe danes resnično pereče. Hvala za pozornost. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine F EFD gospod Kolman. Eno minuto. Hvala lepa, gospod predsednik. Tukaj se oglašam, ker moj kolega, gospod Basn, ki bi sicer moral biti tukaj, se ne počuti dobro, tako da bom to mnenje podal v njegovem imenu. Veste, da so ti skladi največji del evropskega proračuna. Veliko uh, časa že morajo državljani plačevati za programe, ki sploh nimajo nobene koristi za britanske uh, davkoplačevalce. Pravkar smo bili priča razkritju dejstva, da se regionalni skladi uporabljajo tudi za pomoč podjetjem, ki trgujejo z orožjem v vzhodni Evropi. Ti projekti so vredni več milijonov evrov in to gre za nekaj najbogatejših družb. Ali te dejansko potrebujejo evropske subvencije? Glede na pandemijo in endemiko te proračunske postavke, vas pozivam in pozivam koalicijo eh, Združnega kraljestva, da umaknemo to financiranje, saj ta denar potrebujemo doma in to je šele dodaten nar, eh, razlog, da zapustimo Evropsko unijo. Ja, v imenu neodvisnih poslancev ima besedo gospod Segedi. Eno minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Položaj na Mačarskem je dejansko poseben, če si pogledate regije, ki ustvarjajo en gospodarski del. Če se ozrete v našo zgodovino, boste videli, da so bile te regije del neke enote. Zato moja stranka spodbuja sodelovanje med temi regijami. Gre za orodje za odstranjevanje ovir, ki obstajajo med Mačari ta sredstva so centralizirana. Želeli bi si, da bi bila ta sredstva smerjena v lokalne skupnosti in projekte, za katere bodo odgovorne lokalne oblasti. Sredstva mora biti torej usmerjena v regionalno in lokalno raven, kajti upravljanje sredstev je na teh ravneh veliko bolj učinkovito. Torej, te regije predstavljajo gospodarsko enoto, gospodarsko skupnost, zato je še toliko bolj bistveno, da tudi s temi sredstvi upravljajo na krajevni eh, ravni. V te projekte treba vključiti majhna srednja velika podjetja, regije, ki zaostajajo, pa bi morali dobiti pomoč, da ujamajo ritev. Te, ti ukrepi so del bruselske regionalnega upravljanja pri čemer pa bi morali pravzaprav v ospredje postaviti regije. Regije bi morali prejemati neposredno eh, pomoč. To bi bil nov začetek življenja za mačare, ki živijo v karpatskem okolju. Hvala lepa. Sedaj bomo šli na sklop govornikov v lastnem imenu. Prvi ima besedo gospod Olbrih, dve minuti. Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Szanowni Państwo niewiele polityk europejskich wzbudza tak Gospod predsedujoči, malo je evropskih politik, ki sprožajo eh, toliko eh, nasprotujočih si mnen eh, kot ravno ta politika. In nekateri jo vidijo eh, kot eh, pravično politiko, drugi spet mislijo prav nasprotno. Nekateri vidijo v njej eh, zelo kapitalistično eh, politiko, drugi spet obratno. Nekateri menijo, da spodbuja konkurenčnost, drugi spet, da ne. Ta politika v bistvu zasleduje namen spodbujanja boljše kohezije znotraj Evropske unije socialne pravičnosti, hkrati pa tudi spodbujanje boljših priložnosti za konkurenčnost. Menim, da ni tu eh, antagonizma in eh, to tudi to poročilo izpostavlja. Tu so določeni elementi, ki so pomembni tudi v celotni razpravi o kohezijski politiki. V tem poročilu je povdarek zlasti na partnerstvih. Obračam se gospodu komisarju, prosim, če razmislite o uvedbi v pogodbo za razvoj poseben pogoj oziroma zahtevo do držav članic, da naj vsaka država članica pred podpisom tega sporazuma zapiše prednostne naloge, kakor tudi osnovna temeljna eh, pravila, ki zadevajo regionalne oblasti. Zato, da bi komisija resnično lahko tudi opozorila na odgovornost posameznih držav članic. Hvala lepa. Minuto, se senjor sta. Sedaj vam besedo, gospod Stavra, kakšne dve minute. Kaj so bodi tire projedre, tire Petrope? Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod komisar, koli, kolegice in kolegi. Tudi sam bi čestital kolegoma Luhanu in gospe Manesku za izjemni poročili vedno sta z veseljem vključevala tudi naše zamisli v svoje poročilo. Kar zadeva vsebino dveh poročil, ki so danes predmet razprave, mislim, da je zelo pomembno, da vemo, da je dobro upravljanje nujen predpogoj za kakršnokoli politiko, pa naj se bo to kohezijska politika ali kakršnakoli druga. Tukaj torej moramo vedeti, veliko mero odgovornosti, ki jih bodo, bodo prevzele nacionalne in regionalne oblasti. Ker je ta sistem zelo kompleksen, takšen kot je zdaj, je to, kar potrebujemo resnično dobro upravljanje. Treba je izboljšati upravljanje, kakršnemu smo priča zdaj. Če si pogledamo kohezijsko politiko in še zlasti peto kohezijsko poročilo, moramo priznati pomen te politike za razvoj naših različnih pobud v tem sektorju. Zelo pomembno je, da poenostavimo predpise, tudi ko gre za podporo regionalnim in lokalnim oblastem. Zagotoviti moramo večjo vključenost teh ravni v politike, ki koristijo ta sredstva. Prav tako pa je pomembno, če si pogledamo, kaj počne komisija, da pri kohezijski politiki zagotovimo jasen pregled nad stanjem. Zagotoviti moramo, da se bo inštruktorje še dodatno usposabljalo, na tem mora delati komisija in to usposabljanje mora teči do najnižje ravni lokalne uprave. Upam, da bomo tako prispevali k izboljšanju ravni upravljanja Evropske unije. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospa Hjuzmenova dve minuti. Torej, gospodin predsedatelj, gospodin komisar. Gospod predsedujoči, gospod komisar, spoštovani kolegi. Pred nekaj dnevi je komisija sprejela načrt dela za eh, donovsko strategijo. In Eh, tu sem, eh, tu sem si še posebej natančno ogledala poročilo gospoda Luhana, ki omenja ukrepe na evropski ravni. Tu bi še dodala tudi regionalno raven. V tem poročilu najdemo okvir, v katerem poteka kohezijska politika in sicer kot zelo pomembna za vidika konkurenčnosti Evropske unije. In eh, strategija donavskega območja že predstavlja to vrstni okvir, kot naprimer eh, že obstaja tudi ta strategija za Malsko, Balsko morje in podobno. Gre za, eh, za prizadevanja za povečanje konkurenčnosti, ki jih izpostavlja to poročilo. Gre za to, da se ukrepi povezave tudi z drugimi območji, v okviru kohezijskih politik. To je zelo pomembno in to že najdemo tudi v politiki in strategiji za Donavsko regijo. Zauzemam se tudi za poglobljeno politiko za regije, ki še zaostajajo v razvoju. Menim, da to poročilo podaja tudi dobro primerjavo med različnimi eh, razsežnostmi te politike, ki, je, ki bo zelo pomembna v naslednjih letih. Hvala za pozornost. Gracias. Hvala lepa, gospa Hjusmenova. Sedaj pa ima besedo gospa Šrüter. Eno minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsednik. Zahvaljujem se objema poročevalcema, zahvaljujem se tudi poročavki o dobrem upravljanju. Zahvaljujem se za dobro sodelovanje in čestitam k temu izjemnemu poročilu. Ta po, to poročilo je namreč poročilo, ki kaže komisiji, kaj se mora zgoditi v prihodnje, še zlasti na področju partnerstva in načela partnerstva. To poročilo kaže, kako moramo lokalne in regionalne ravni vključiti, kako je treba vključiti gospodarske in uh, partnerje in druge partnerje in tudi pa, uh, predstavnike nevladnih organizacij v socialne sklade in tudi ocenevanje. Uh, to pomeni torej neke vrste zavezanost držav članic k dejanskemu, resničnemu partnerstvu. To pomeni, da treba te partnerje tudi opolnomočiti, jih postaviti na enakopravno raven z usposabljanjem in finančno podporo. To pomeni, da morajo ti partnerji dejansko imeti tudi vpliv na oblikovanje teh programov. Doslej komisija žal ni pokazala zadostnega angažmaja. To zadeva pretekli eh, čas, kot tudi predloge, ki jih je dala na mizo. In pozdravljam to, kar je dejal gospod gospod Olbrich, namreč da če želimo doseči eh, te, ta razvoj in te investicije, da bo to mogoče le ob obstoju partnerstva in če bodo tukaj partnerji na enaki ravni in bodo enakopravno razvijali te načrte. Sicer obstaja nevarnost, da ne bomo imeli Evrope regije, temveč da bomo imeli Evropo držav članic. To pa ni naš cilj. Naš cilj je regionalni razvoj in udeležba. Uh, lokalnih in regionalnih partnerjev, različnih udeležencev in civilne družbe. Hvala lepa. Sedaj pa ima besedo gospod Žuav Ferreira. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Imamo veliko gospodarskih in socialnih razlik in vrzeli so vedno večje. Obstajajo tudi razlike med regijami znotraj ene države. To pomeni, da kohezijska politika ni uspela. Kohezijska politika ne more obstajati ločeno od drugih. Vpliva tudi na druge politike, ravno tako pa druge politike vplivajo na njo. plače delavcev, propad javnih storitev, delovanje eh, socialnih služb, gospodarske denarne politike, ki jih uvaja Evropska unija. Gre za politike, ki peljejo v revščino in v neenakost. Vsakim dnem smo dlje od kohezije. Kohezijska politika ni kompenzirala neravnovesja na enotnem trgu v gospodarski monetarni uniji. Že prej smo imeli veliko razlik v razvoju. Kohezijska politika ni dovolj. Poleg tega pa se ta eh, osredotoča na nominalno konvergenco, ne pa na realno konvergenco. Torej, treba je popraviti te napake, okrepiti je treba kohezijo in pa reformirati makroekonomske politike. Treba je spodbujati sposobnosti proizvodnje v državah članicah, uporabo lastnih virov, treba je ustvariti nove delovne mesta z pravicami in z varnostjo in pa spodbujati javne storitve za to, da bomo resnično imeli učinkovito kohezijsko politiko. Sedaj pa gospod Skota. Hvala, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Ti dve poročili sta name naredile velik vtis. Upravljanje je zelo pomembno pri kohezijski politiki. Več eh, stranski pristop s sodelovanjem in dodeljevanje odgovornosti na različnih ravneh je zelo pomembno pri kohezijski politiki. Pobuda komisije pomaga regionalnemu razvoju. Potrebujemo več spodbud za to vrstni trend. Potrebujemo tudi ustrezno koordinacijo in učinkovito izvajanje in upravljanje programov skupnosti. Razviti moramo partnerstva na podlagi dialoga med različnimi zainteresiranimi stranmi. Potrebujemo sodelovanje na regionalni ravni, ki bo pregledno in ki bo vključevalo vse zainteresirane strani na enakopravni osnovi. Zato pa je potrebno ustrezno razpošiljanje in širjenje informacij med vsemi zainteresiranimi ravnmi in uh, akteri, tako da bodo vsi ustrezno udeleženi in da bodo dobili tudi ustrezno finančno pomoč komisije. Tudi izmenjava najboljših praks je koristna, saj s tem lahko izboljšamo upravljanje virov in ljudi. Najlepša hvala, gospod Celer ima besedo. Ja, najprej obžalujem da imamo znova zelo pomembno razpravo o kohezijski politiki ki pa poteka ob skorajda koncu dnevnega reda to pomeni da to ne odraža pomembnosti kohezijske politike. Zahvaljujem se obema poročevalcema za ti poročili, ki nam zelo jasno predočata, na kakšnem področju dejansko je bila Evropska unija uspešna, namreč na področju kohezijske politike, ki jo je treba nadaljevati. In to na sistemu, ki bo spodbojalo upravljanje na več ravneh. Tukaj imamo Vsekakor rezultate, ki bodo vidni tudi za državljane. Tukaj potrebujemo krepitev in eh, inovacije, raziskav, eh, krepitev zaposlovanja v regijah in tudi večanje konkurenčnosti. Ko govorimo o prihodnosti Evropske unije, moramo ob debatah o valutah in o financah, prav tako govoriti o tem, kaj Evropska unija potrebuje za to, da bi zagotavljala notranjo kohezivnost, ne pa da bi uh, Eh, spremljali, kako regije eh, drsijo druga, eh, stran druga od druge. Na svetovnem trgu potrebujemo več enotnosti in več skupnosti. K temu lahko prispeva kohezijska politika. Vendar pa zato potrebujemo večjo usmerjenost kohezijske politike na tista področja politik, ki bodo Evropo kot celoto potiskale naprej. Kajti tu, če tako bodo lahko slab, šipkejši se pridružili močnejšim. Mislim, da moramo ciljne strukture še okrepiti, kohezijske politike, prav tako pa se mi zdi, da bi še dodali dodatne pogoje, za, ki bodo bolj vezani na ključne uh, področja, promet, raziskave, inovacije in tako naprej. Peto kohezijsko politiko uh, Eh, poročilo začrta, začrtuje pomembno pot. Tukaj potrebujemo okvir, ki bo omogočal partnerstvo med komisijo, državami članicami in regionalnimi predstavniki. Vendar pa k temu sodi tudi, da regionalne in lokalne družbe čim lažje sodelujejo v tem procesu. Gospod Celer, gospod Celer, morate končati. Uh, Zato potrebujemo dejansko učinkovito upravljanje na več ravneh in tega resnično podpiram. Dovolite še eno pripombo gospodu Kolmenu, ki je žal zapustil dvorano. Rad bi povedal, da je Evropska unija prostovoljno prostovoljna unija držav. Če želi katera država članica izstopiti, ima do tega vso pravico. Vendar pa mislim, da državljani Škotske, Velsa, Severne Irske in Anglije tega dejansko ne želijo. No, Najlepša hvala. Gospoda Gellerja ne vidim v dvorani, zato damo besedo gospej Maconi dve minuti. Presidente, kolege, kolegi, reprezentanti dela komisije. Gospod predsedujoči, tu so temelji Evrope 2020, kar pomeni, da moramo odgovoriti uh, na te izzive tudi na konkurenčen način. To pa bomo dosegli, če bomo znali ravnati skupaj, upoštevati to politiko v upoštevanju vseh treh razsežnosti. Pred... Prosim, da govorite počasneje, če ne vas tolmači ne sledi. Hvala lepa, bom počasnejša kohezijska politika in strukturni skladi predstavljajo temelje, na katere se je še posebej potrebno osredotočiti ob upoštevanju finančnih razmer, lahko pa smo do sedaj ugotovili, da nismo bili uspešni zlasti ne za vidika revščine. In eh, tu je poročilo Luhan, ki govori o tesnih eh, povezavah in vidikih Eh, te politike in ki govorijo o tem, da mora biti Evropa konkurenčna in premustiti vrzeli med posameznimi regijami. Zahvaljujem se gospodu Luhanu, ki je vključil enega od mojih predlogov eh, sprememb z vidika zlasti ugodnih finančnih pogojev za obdobje, ki ni daljše od petih let. To je eden od načinov uveljavljanja kohezijs kohezijske politike, ne glede na zapletenost postopkov, zapletenost postopkov, kaj ti potrebno je zagotoviti striknejšo uporabo. Želimo doseči konkurenčnejšo Evropo, tako pravi tudi poročilo Luhan, in sicer na podlagi tako horizontalnih kot vertikalnih partnerstv ob upoštevanju temeljih načel. Potrebno je pospešiti poenostavitev postopkov, hkrati pa zasledovati skupno optiko, kar zadeva skupne, eh, skupne sklade. Potrebno je tudi zagotoviti podporo razvoju ob upoštevanju posebnosti območij. In poročilo govori o inovacijah in infrastrukturi. To poročilo se mi zdi pomembno, ker vsakomor izmed nas omogoča, da lahko vidimo pot, ki bomo sledili, zato da se odzovemo na izziv iz naslova. Rad bi vam povedal, da glede na to, da sem pristojen v predsedstvu za jezikovno vprašanje za tolmačenje in prevod, in prosil bom, da tehniki nadomestijo lučko na vsak sedež, ki začne utripati, ko jo tolmači pritisnejo, zato ker ne morejo slediti govorniku. Zato bi bilo bolje, da bi vsak govornik lahko na svojem mestu videl lučko, ki se zasveti, ko govori prehitro. To sem se naučil iz današnje seje in eh, vprašanje bom izpostavil na seji predsedstva. Ni dovolj, da imam lučko samo jaz kot predsedujoči, ampak bi bilo treba, da lahko vidi to vsak govornik. Sedaj pa ima besedo gospod Tejšejra za dve minuti. Obrigado, senhor presidente. Queria começar a felicitar os colegas Luan e Manescu pelo notável trabalho que desenvolveram. Rad bi čestital gospodu Luhanu in gospej Manesku za opravljeno delo. S tem bomo dobili zelo dober prispevek v novi razpravi o kohezijski politiki za obdobje 2014 do 2020. Teritorijalna in kohezijska politika sta nujno potrebni za to, da povečamo konkurenčnost Evropske unije. Če bomo spodbili regionalno politiko, bomo dosegli kohezijo v Evropi. Kot prvo bi rad omenil decentralizacijo regionalne in lokalne oblasti in še posebej lokalne oblasti, ki so bolj aktivne in ki prispevajo kohezijski politiki. Uh, morajo sodelovati pri pogajanju o finančni perspektivi skupaj z nacionalnimi regionalnimi predstavniki. Okrepiti je treba tudi pristojnosti regionalnih in lokalnih oblasti za nadziranje in upravljanje s programi. Če bomo uvedli lokalne in regionalne oblasti na vseh ravneh, bomo resnično spoštovali subsidijarnost. Druga točka pa je, da moramo poskrbeti za bolj enostavno arhitekturo. Na osnovi tega bomo gradili novo kohezijsko politiko, da bomo poenostavili uporabo sredstev. Cilj Lizbonske pogodbe je bil, da bi Evropsko unijo približili državljanom. In to ni dovolj. Poskrbeti moramo tudi za to, da bo Evropska unija postala bolj enostavna, da bodo sistemi bolj enostavni in da zaradi tega državljani ne bodo sodelovali. Samo tako bomo dosegli regionalno kohezijo in teritorijalno kohezijo poskrbeli za odpravljanje razlik v Evropski uniji. Tako bomo dosegli, da bodo razlike med bogatimi in revnimi regijami čim manjše. Zato pa pomeni, da moramo prevzeti večjo odgovornost. In odgovornost je treba prevzeti na vseh ravneh in tako bomo dobili močnejšo in bolj konkurenčno Evropo. Gospod Herman Winkler, dve minute. Gospod predsednik, kolegice in kolegi, tudi sam bi rad čestital obema poročevalcema in se zahvalil za besedilo gospoda Luhana za arhitekturo za leto 2014 do 2020. Poročilo, ki omenja predlog komisije in s tem je poročilo postalo zelo pomemben prispevek za stališče Evropskega parlamenta. Zdi se mi ni smiselno, da moramo vključiti cilje v kohezijski politiki v strategijo 2020, vendar pa morajo regije same zastavljati cilje. Niso vse regije namreč enake. In tudi ne države članice imamo dve, tri prioritete. In če regijam ne bomo postili manevrskega prostora, potem ne bodo imeli dovolj prostora za ulaganje v infrastrukturo in da dosegajo svoje lastne prioritete. Naprimer, demografski razvoj tega v tem primeru ne bi mogli upoštevati. Regionalno politiko je treba prilagoditi na regije v tem primeru pa ne bi od tega ostalo več dosti. Zato je treba jasno povedati Evropskem parlamentu, da ne smemo odzeti pristojnosti regijam v primerjavi z državami članic. Treba ukrepiti partnerstva, zato, ker imajo regije posebno pomembno znotraj držav članic. Zato jih je treba upoštevati pri razvijanju kohezijske regionalne politike, treba jih je pritegniti v partnerstva o raziskavi in razvoju in tako dalje. In še na kratko bi rad omenil tretji cilj. Tukaj se strinjam s poročevalcem, ko govori o težavah na mejnih območjih v Evropski uniji, notranjih in zunanjih meja. Tukaj je treba še veliko postoriti, kajti v razpravi o prihodnosti kozijske politike smo dali tretjemu cilju dosti premalo pozornosti, še posebej, ko gre za zunanje meje. Še posebej v moji regiji, na Saškem, je treba tukaj storiti še veliko. Sedaj pa ima besedo gospa Matera. Hvala, gospod predsedujoči podatki računskega sodišča iz letnega poročila za obdobje 2006 do 2008 je eh, nas lahko skrbi. Ta sistem ni bil učinkovit, stopnja napak pa je predstavljala 12 odstotkov. Za leto 2006, za 2008 razmere niso bile nič boljše. Zato je, eh, je, mora komisija ukrepiti svojo nadzorno ulogo v okviru lokalne in regionalne politike in eh, priprava eh, tudi eh, priročnika, kakor tudi informacij za uporabo oziroma uveljavljanje upravljanja na vseh ravneh. To bi lahko predstavljalo učinkovite ukrepe, ukrepe za izboljšanje regionalne politike. Hkrati morajo članice okrepiti tudi, tudi pristojnosti lokalnih in regionalnih oblasti potrebno je spodbuditi sodelovanje med mejnimi območji, kajti več je teh območij, ki imajo velike potencijale za sodelovanje, to je potrebno spodbuditi čezmejno sodelovanje med eh, obmejnimi področji na področju kmetijstva, industrije, okoljske politike, eh, In ob tej priložnosti, ker imam še nekaj časa, bi se zahvalila eh, našim prijaznim tolmačem. Najlepša hvala, gospa Matera. Govorili ste tudi s pravim tempom, da niste povzročali problemov našim tolmačem. Kot zadnji ima v tem sklopu besedo gospod Kozlovski dve minute. Dziękuję panie przewodniczący, panie komisarzu. Hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Uvodoma bi Eh, povdaril, da se mi zdi to poročilo še posebej pomembno in gospodu Luhanu se zahvaljujem za odlično opravljeno delo. Kohezijska politika mora biti jasna politika, vodilna politika in eh, postati še pomembnejša v naslednjih letih. In eh, v horizontalnem smislu mora okrepiti tudi sektorske politike in konkurenčnost evropskih regij, kakor tudi dostop Evropske unije k globalnim trgom. To mora predstavljati modern, prožen sistem, kajti s tem modelom na več ravneh se lahko prispeva k večji koordinaciji strukturnih skladov eh, in sodelovanja med regionalnimi in nacionalnimi sistemi. In kot eh, sem vodil regijo z 200 tisočami prebivalstvi, Eh, prebivalci in bil zadolžen tudi za izvajanje kohezijskih instrumentov v okviru decentraliziranega, eh, decentraliziranega programa. In te izkušnje nam omogočajo, da lahko rečemo, da je decentralizirani sistem eh, pravzaprav v boljšem položaju, da omogoča doseganja pozitivnih premikov oziroma sprememb in O tem se je potrebno odločati na evropski ravni ob upoštevanju načel subsidijarnosti. To pa mora biti definirano na najbolje prilagojenem e, nivoju, to je regionalni nivo in lokalni nivo. Hkrati je tudi potrebno povezati stroške oziroma izdatke z začrtanimi cilji. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa, dragi kolega. S tem smo pri kraju tega seznama govornikov. Prehajamo na postopek HDI. In eh, kot veste, eh, ste po eh, minuti samodejno prekinjeni. Elena Băcescu ima besedo. Gospod predsednik, aš dori se felicit še v pe kolegul meu Luhan. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi čestitela kolegu Lohamu za sodelovanje in za delo na tem poročilu. Gre za poročilo, ki je pa zelo pomembno tudi za Romunijo. Po mojem mnenju mora strategija EU 2020 predstavljati načrt za trajnostni razvoj. Zato potrebujemo večjo reprezentativnost na vzven, prav tako pa tudi učinkovitejše delo na notranji ravni Evropske unije. Pomembno vlogo bo imela tudi večanje konkurenčnosti regij na globalni ravni. Finančna sredstva za razvojne projekte bodo zelo pomembna tudi za Romunijo. Romunija se lahko veseli množice sredstev, tako zdaj, kot tudi v obdobju po letu 2013. Hvala, gospod Vočesku. Gospod Alves ima besedo. Gospod predsednik, gospod komisar, pomen kohezijske politike za rast in za blaginjo, kot tudi za razvoj, uravnotežen razvoj regij je znan vsem. Uravnotežen razvoj regij je vsekakor pomemben za notranji trg in za Evropo. Kohezijska politika pa je pomembna za doseganje ciljev 2020. 2020. Kohezijska politika lahko pomaga k, pri ustvarjanju delovnih mest, pri delovanju prometnih mrež in tako naprej. Zato ni dopustno, da komisija tega uspeha regij ne pripozna oziroma ga pripisuje sebi in to izkorišča zato, da tiste države, ki ne izpolnjujejo makroekonomskih pogojev, postavlja pod določene grožnje. Hvala. Najlepša hvala, gospod Alves. Sedaj pa ima besedo gospod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 Namreč se pogovorim z mojimi voljivci, če menijo, da je po vstopu v Evropski uniji življenje slabše. Govorim o Latviji. 34 odstotkov prebivalstva se je znašlo na pragu revščini. 12 odstotkov prebivalcev živi od eh, najmanjših socialnih prispevkov. To, kar vidim v poročilu, eh, je nekaj, česar ne morem podpreti. Ne osredotočamo se namreč na socialno vprašanje. Govorim o liberalizaciji trga in o konkurenčnosti. Predsedujoči je prekinil govornika. Sedaj pa ima besedo gospod Jan. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija je smiselna za državljane samo takrat, če resnično želi odpraviti neenakosti v Evropski uniji. Kohezijska politika je finančni inštrument za doseganje teh ciljev. Tisti, ki se s tem ne strinja, mora ponuditi alternative, če pa alternative nima, pa naj raje moči. Četrtič, prihajam iz vzhodne Nemčije, v moji domovini je Nemčija podpirala to politiko, smo še na poti, tega še nismo dosegli, zato potrebujemo tudi po letu 2013 dodatne spodbude in pomoč za to, da bomo ostali na pravi poti. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Šonkeli. Hvala, gospod predsedujoči. E, čisto na kratko. E, e, Poni je znan ameriški politik, ki pravi, da je vsakašna politika lokalne narave. Enako velja tudi za Evropo in razvoj je zlasti regionalni razvoj. In kohesijska politika to dobro dokazuje. In Eh, eh, eh, leta 1973 smo se učlanili, v nadaljevanju pa je prišlo do finančnih težav. In zdi se nam pomembno, da zlasti poenostavimo postopke, Eh, in eh, damo povdarek na rezultat, ki naj eh, pomeni dodano vrednost za to, da bi se izogibali preveliki birokraciji. In mislim, da če bomo to upoštevali, potem bomo prav gotovo še naprej napredovali. Hvala lepa. Najlepša hvala. S tem je končan sklop. Ker je oziroma zadnji ima besedo gospod Mikolaš. Gracias, señor presidente. Eh, efektívne uplatňovanie politiky súdržnosti ktoré Hvala, gospod predsedujoči. Kohezijska politika, ki je trenutno predvsej decentralizirana, eh, pomeni tudi eh, odgovornost pristojnosti lokalnih in regionalnih organov, zato ker leti najbolje poznajo potrebe svojega prebivalstva. Zato, da se potem lahko v ta, eh, temu tudi sledi, vendar je potrebno v ta namen imeti jasno izražena načela partnerstva za sodelovanje leteh v eh, politiki Evropske unije. Potrebno je tudi imeti boljšo koordinacijo, večjo preglednost, bolj pregledne postopke, ne samo dobro upravljanje, temveč tudi potrebne instrumente za izkoriščanje sredstev in večje sodelovanje. No. Hvala lepa, s tem smo zaključili sklop CHDI in damo besedo gospodu komisarju Hanu, da v imenu komisije odgovori na prispevke v razpravi. Izvolite, gospod komisar. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Naj Lepša hvala za to živahno razpravo. Rad bi izkoristil to priložnost, da povem še nekaj v zvezi s finančnim nadzorom. Vedno povdarjam, da se ukvarjamo s tem in smo se ukvarjali, da bi poenostavili zadeve zaradi tega, ker mislimo, da se je treba potruditi, da lahko tudi majhne in srednje velik, velika podjetja pridobijo dostop do sredstev iz evropskih skladov. Tukaj je treba pogledati možnosti za zmanjšanje birokracije. Vedno znova pa moramo povdariti, da velik delež birokracije se ustvari na nacionalni ravni, torej znotraj evropske, evropskih projektov imamo birokracijo, ki ne prihaja iz Bruslja, ampak prihaja iz združevanja, sodelovanja med eh, Evropsko unijo in državami članicami. Zato mislim, da se moramo potruditi za razvoj standardov, vendar pa To ne pomeni, da lahko vplivamo na nacionalno zakonodajo. Tudi glede kondicionalnosti je treba povedati, da gre predvsem za to, da za vsako državo članico in za vsako posamezno regijo identificiramo razvoje za zamujanje za, glede izvajanj projektov veliko krat ne gre za vprašanja povezana z denarjem, ampak za druge razloge. Teh je treba, te je treba identificirati in jih preprečiti pri nadaljem razvoju projekta. To je v interesu vseh. To je ozadje kondicionalnosti. Rad bi se zahvalil tudi za to v razpravi, da ste omenili partnerstvo kot je povedal tudi gospod Olbricht, s tem dobivamo možnost, da vključimo tudi regionalne in lokalne oblasti. Tukaj moramo še veliko postoriti v tem trenutku. Smo deloma odvisni tudi od tega, da države članice to sprejmejo. Zato vas prosim za vašo podporo v Evropskem parlamentu. Kajti tukaj imamo Evropski parlament, imamo komisijo, imamo odbor regij, vendar pa imamo poleg teh treh tudi nadaljne akterje in to so države članice. Zato jih je treba prepričati, da regije pomenijo tudi dodano vrednost za države članice, če se bolj ukvarjajo z načrtovanjem projektov in načrtov in da se potem s tem tudi bolj identificirajo. Rad bi se zahvalil tudi za prispevke zelenih, ki so omenili tudi rast in razvoj. Tukaj govorimo o kvaliteti in kvantiteti, kako je za rast. Oboje potrebujemo. Ko govorimo o raziskavah in razvoju, gre predvsem za kvalitetno rast in to je treba upoštevati, ko želimo doseči najbolj pomembne cilje, recimo obnovljive viri energije. Če želimo torej doseči učinkovito porabo energije, pa tukaj raziskave igrajo pomembno vlogo, kako lahko elektriko shranimo, kako lahko povečamo očinkovitost. In zato je tukaj tako zelo pomembno, da smo tudi bolj učinkoviti pri proizvodni energije. Vsi smo povedali in se strinjamo s tem, da lahko cilje dosežemo samo tako, kratko bomo imeli regionalno politiko, ki bo dosegla vse regije v Evropi. Če pa želimo izvajati tudi strategijo 2020, lahko to dosežemo samo takrat, ko bomo politiko prenesli v vse regije, jih tudi izvali in istočasno upoštevali njihove potrebe. Najlepša hvala še enkrat, še posebej obema poročevalcema, ki sta se resnično potrudila. Najlepši hvala, gospod komisar, sedaj pa damo besedo obema poročevalcema. Prvi ima besedo gospod Luhan, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospod komisar. Najprej bi se rad zahvalil vsem kolegom, ki so sodelovali pri oblikovanju tega poročila o prihodnosti kohezijske politike. Rad bi se zahvalil tudi kolegom za predloge sprememb. Na koncu nam je uspelo doseči konsens. rad bi se zahvalil tudi za vse pripombe, za vse ocene. Rad bi pa omenil tudi to, kar je dejal gospod komisar. To je, da gre pri kohezijski politiki za politiko ulaganja v regije in državljani tako more tudi ostati gre tudi za izboljšanje kakovosti življenja v vseh regijah. S tem se popolnoma strinjam in zato bi se rad zahvalil za vašo podporo. Strinjamo se tudi s tem, da je predvsem treba spodbujati ulaganje v infrastrukturo za odpravljanje razlik v Evropski uniji. kar zadeva to, kar je povedal gospod Besed. Če bi prebral poročilo, bi potem tudi vedel, da poročilo govori o rasti, ki vključuje varstvo okolja. Govorimo pa tudi o zelenem gospodarstvu v mojem poročilu. Upam in tudi verjamem, da bo poročilo doseglo večinsko podporo. Upam pa tudi, da bomo s tem potisnili kohezijsko politiko na pravo pot v Evropski uniji. Najlepša hvala, gospod Luhan. Sedaj pa ima besedo gospa Manesku. Dve minuti. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să le mulțumesc... Uh, hvala lepa. Rada bi se zahvalila mojim kolegom za prispevke v moje delo. Rada bi se zahvalila za vse predloge za izboljšavo in za razpravo. V odboru regiji smo glasovali o tem poročilu in poročilo je doseglo veliko podporo, kot so dosegli podporo tudi ukrepi, ki jih predlagamo. Izdelali smo delovni dokument, v sodelovanju s komisijo, ki smo ga izdelali v našem odboru, kot tudi v odboru regij. Rad bi se zahvalila, rad bi se zahvalila vsem, ki so sodelovali in kot smo slišali v razpravi, smo prepričani, da bo komisija delovala odločno. Zato, da naše rešitve ne bodo ostale samo na papirju, ampak jih bomo izvali tudi v praksi. V naslednjih mesecih se bomo odločali o prihodnosti kohezijske politike. To bomo morali izdelati bolj podrobno znotraj strategije 2022, da bomo te cilje lahko resnično tudi dosegli. Želimo si upravljanje na več ravneh, zato da bomo resnično dosegli socialno enakost in trajnostni razvoj. Najlepša hvala, gospa Manesku. S tem smo zaključili to pomembno razpravo. Glasovanje o tem poročilu bo jutri opovdne. Sedaj gremo na naslednjo točko na dnevnem redu gre za poročilo gospoda Žovana o vplivu oglaševanja na vedenje potrošnikov. Kot veste, imamo postopek.